Predsednik. Dobar dan. Nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeto eh, besedilo je na voljo. Imate komentarje. Zdi se, da ne, zapisnik je torej sprejet. Sedaj prehajamo na razprave o kršenju eh, človekovih pravic. Eh, najprej Irak, zlasti pa. Eh, smrtna obsodba Tarika Aziza in eh, proti eh, napadi na krščanske skupnosti. Prvi avtor je gospod Belder, ima tri in pol minute. Hvala. Een Duits dagblad kopte op 12 november nek nemški časopis je 12. novembra na naslovni strani napisal eh, lov na eh, krščane v Iraku. In sicer je šlo za eno krščansko družino v cirk, ki se je zatekla v cirkev v Bagdadu, ker so jo islamski teroristi eh, mučili oziroma napadali so njihove hiše. In eh, prišlo je tudi do napada na crkev 12. oktobra in to ni posamičen primer. Eh, torej večkrat so krščani žrtve zasledovanja, preganjanja in to je žalostna realnost v Iraku. In zato tudi masivn eksodus krščanov iz Iraka od 850 e, e, tisoč jih je pobegnilo iz e, Iraka oziroma so begunci v svoji lastni državi. Tisti, ki pa so ostali, pa pričakujejo od Evrope pomoč, kaj ti krščanstvo v Iraku eh, obstaja že od prvega stoletja, obstajajo številne crkve in samostani. Mi moramo krščane podpreti, eh, tisti, ki so se zatekli v kurdsko območje, kjer skušajo si spostaviti novo življenje. In isto velja tudi za krščansko menšino pri Ninivej. Ehm, potrebujejo eh, izobraževanje, kredite za mlade podjetnike. Evropske inštitucije bi morale. Eh, zahtevati od iraške vlade, da se v dokumentih ne zapisuje več eh, virska pripadnost, zato ker to pomeni eh, veliko nevarnost za krščane. Ker če je eh, religija, vira zapisana v dokumentu, to povzroča še več diskriminacije. Na ravni parlamenta bi skušal preko delegacije z Irakom eh, kolegom še enkrat pokazati, kakšna je pravzaprav situacija in jaz mislim, da bi morali izkoristiti vse stike, ki jih imamo, eh, da bi morali podpreti mlado demokracijo in vesel sem, da bo kolega Mauro pri izdelal poročilo o Iraku, to je izredno pomembno. Jaz eh, računam na vas tu zdaj predstavnikov sveta ni, eh, plediram pa na komisijo, prosim, eh, zauzamite se, eh, vedno znova se obračajte na oblasti v Iraku tako, da bodo krščani v Iraku lahko normalno živeli naprej. Zdaj pa gospa Dekajzer, minuto in pol. Gospa predsedujoča, Irak, namesto da bi se osvobodil vojaške diktature, pa se pogreza v nasilje. In podoba eh, obe, obešanja Sadama Huseina v nobeni meri ni bil način, kako oblažiti to nasilje, nasilje temveč ravno obratno. Samo povečal je nasilje. In eh, veste, da je evropski boj proti smrtni kazni stalna eh, borba in stalno zauzevanje za ukinitev smrtne kazni, zato da bi naredili korak naprej v napredku, k napredku človeštva. Zato je misel o tem, da bi lahko izvršili smrtno kazen nad Tarikom Azizom z obešanjem. Zato je to nekaj, kar se nam zdi brez dostojanstva. Tarik Aziz, dobro sem ga poznala, je bil izjemna osebnost, vendar je žal deloval v totalitarnem režimu. Menim pa, in to povem osebno, da je zlasti v zadnjem obdobju zelo veliko naredil in je skušal odpreti svojo deželo. deželo. Vendar ni primer Tarika Aziza, eh, ki je tu najpomembnejši. Eh, vendar, eh, ne bi se smelo zgoditi, da eh, se zdi obešanje in izvršitev smrtne kazni osvoboditev Iraka. In eh, tu je potem še preganjanje eh, tudi napadov na krščanske skupnosti in podpiram to, kar je v zvezi s tem zapisano. Gospa Jutremaki, smrtna kazen in pravica do življenja je razglašena v Eh, univerzalni deklaraciji eh, človekovih pravic. Leta 2009 pa je 18 držav izvršilo smrtno kazen. Irak je eh, na ta način uh, usmrtil več kot 120 ljudi. Iran 388 uh, izvršenih smrtnih kazni. ZDA, e Kitajska in drugi lahko nadaljujemo s tem seznamom. In države, ki tako ravnajo, pravijo, da gre za nekaj, kar je izvršeno v imenu pravice, pravičnosti, vendar to nima s pravico nič opraviti. In eh, povsod eh, poteka zauzemanje za ukinitev smrtne kazni. Ta resolucija je pomemben opomin, glede eh, tega, da je potrebno nadaljevati naš boj proti smrtni kazni in poziv iraški vladi eh, tudi v tem smislu. Hvala lepa. Gospod Vandalen, eno minuto. Voorzitter, donkere wolken van moslim-extremisme trekken. Gospa predsedujoča, eh, temni oblaki ekstremizma se razširjajo po vsem svetu ekstremizem bilo je eh, več primerov, ko so ljudje morali zapustiti državo. Eh, ljudje so množično eh, bežali in so žrtve teh ekstremistov. V Iraku preganjajo krščansko skupnost, ki že dolgo tam živi zato potrebujejo našo pomoč, morajo biti v stanju, da živijo doma s svojo viro. E, Evropska unija bi morala temu dati veliko prioriteto. Nujno potrebna je pomoč iz Evrope. E, na ta način bomo lahko preprečili, da bo muslimanski ekstremist e, tisti, ki bo lahko zaprl vrata krščanske crkve. Hvala lepa, gospa Brepols. Najlepša hvala, eh, kolegice in kolegi. Eh, skupina zelenih podpira predvsem dve točki v tej resoluciji, to je borba proti smrtni kazni. Eh, in to, tu gre za Tarika Azisa. Vsak bi moral imeti možnost pa, da izvaja svojo viro v svoji državi.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 smo mi pravzaprav odgovorni za kršenje človekovih pravic, ki se sedaj dogajajo. E, mi smo dovolili, da se je z ljudmi tam nečloveško postopalo. Velika Britanija je marca letos bila tudi obsojena zaradi teh e, zadev. In to je na vsak način nespremljivo, kar smo tam videli. Zato bi hoteli, da jasno obsodimo to prakso, eh, ki so jo izvajali ameriški in evropski vojaki. Torej, govor je tudi o mm, v bojih v iraških zaporih. To je zadeva, ki je bilo potrebno preiskati in to bi moralo vse biti zapisano v resoluciji. V Veliki Britaniji so začeli z temi preiskavami in to je treba nadaljevati. Ljudje morajo dobiti kazen za svoja dejanja in mi bi morali se zavzemati za to, da se to ne zamuči več. Ja, eh, Gospod Porta, se na minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mi se vsi strinjamo, da eh, smrtna obsodba Tarika Azisa, nekdanjega visokega funkcionarja eh, režima Sadama Huseina, je pravzaprav tragična farsa. Jaz mislim, da ne moremo govoriti o tej smrtni obsodbi, ne da bi govorili o 900 drugih smrtnih obsodbah, ki so bile že izrečene v Iraku. Mi bi morali dati enako težo vsem, znanim in tudi neznanim osebam. To bi moralo biti samo po sebi umevno. In seveda, obsojamo terorizem in napade eh, na krščanske skupnosti v Iraku. Ampak zaradi vojaške zasedbe Iraka eh, smo imeli sto tisoče žrtev in eh, problemi obstajajo še vedno, napetosti so še vedno tukaj. In zaradi tega je moja politična skupina predložila lastno resolucijo. Hvala. Tam, uh... Hvala, gospa Logrib. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. V priložnosti te razprave o razmerah v Iraku in obsodbi na smrtno kazen eh, eh Tarika Aziza in eh, tu eh, bi umaknila. Eh, bi želela nekaj povedati v zvezi z našim predlogom glede ukinitve te smrtne kazni Situacija krščanskih skupnosti pa se v Iraku tudi močno eh, poslabšuje, eh, kot smo bili priča eh, v zadnjih morilskih napadih v zadnjem času, eh, zajemanje talcev v sirski katedrali v Bag Bagdadu, ko je eh, prišlo do velikega števila mrtvih. In, eh, o, ob tej razpravi bi želeli eh, pozvati in opozoriti in pozvati iraške oblasti, da naredijo vse, da ohranijo integriteto na tem področju eh, v Iraku, zagotoviti svobodo veroizpovedi za vse verske skupnosti, za vse verske manjšine in uh, delati tudi na uh, zmanjšanju nasilja zaradi etične pripadnosti. Uh, in, zato, da bi prišlo do sprave v tej državi in da bi se zaščitilo uh, svobodo in uh, svoboščine. Hvala lepa. Sedaj prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Gospod Mauro v imenu EPP-ja, eno minuto. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, obsodba Tarika Aziza in preganjanja krstjanov eh, bi morali obravnavati ločeno. Eh, vendar, kar želimo povedati v okviru te resolucije, je, da eh, želimo in zahtevamo pravičnost v, in izvajanje pravice v Iraku. In tu so skupine, številne skupine, ki se želijo eh, dokopati do oblasti. In sami račani si ne zaslužijo tega, kar se dogaja. Ali pa, da naj bo usmrtitev eh, človeka, ki si ne zasluži, da ga usmrtijo, eh, potem predstavlja nek zgled. Zato bi bilo potrebno tej resoluciji slediti, če želimo, da se to spremeni. Potem pa tudi sporazum med Evropsko unijo in Irakom, ki bi moral pomeniti, pomeniti, da obstajajo tudi gospodarski dogovori in spoštovanje človekovih pravic, tudi vključ z krščanske skupnosti. Gospa Gomez, eno minuto v imenu SND. Eh, Irak, Iračani trpijo in so dolgo trpeli pod, tudi pod režimom Sadama Huseina. Od vojaške zasedbe pravzaprav bi se morali izboljšati človekove pravice, vendar, kar zadeva e, zapore, slišali smo, kaj se tam dogaja, e, v e, boji. Stvar je takšna, da je predsednik Iraka najavil, da bi bil pripravljen eh, ne podpisati uh, eh, smrtne obsodbe za Tarika Azisa. Mi smo seveda proti smrtni kazni tukaj v parlamentu, ne glede na to, to za koga uh, gre. Mi bi hoteli, da posod po svetu odpravijo uh, smrtno kazni kazen in da tega ne izvedejo na Tariku Azizub. Kar pa zadeva krščane, seveda, se mi zdi, da je grozno, da obsojam te napade na staro tradicijo, ki je pripadajo krščani. V interesu Iraka je na vsak način, da ohranijo to eh, zvrst kulture. Ampak seveda stvar je takšna, da Irak trpi eh, zaradi nasilja, zaradi terorizma, verski terorizem in zato je potrebno, da razpravljamo z Irakom tudi o teh vprašanjih in da jih pozovemo, da odpravijo smrtno kazen skupno z našimi iraškimi prijatelji. Hvala, spoštovani kolegi, upozoriti vas moram na to, da se morate držati časa za govor. Gospa Šaka o imeni Aldeja, eno minuto trideset. Hvala lepa. Eh, gospa predsedujoča, gospod komisar, v Iraku eh, so eh, suspendirali smrtno, smrtno kazen in jo potem obnovili leta 2004. Do takrat so veliko ljudi obsodili na smrt in veliko teh kazni tudi izvršili. K Potrebno je zagotoviti ustrezne pogoje, to je ključnega pomena kajti eh, pogosto eh, prihaja do eh, kršitev in eh, eh, ko je bil na oblasti, eh, ko je bil Saddam Hussein in eh, Tarik Aziz, eh, je eh, tudi prihajalo do teh eh, kršitev. Eh, potrebno je Iraku zagotoviti boljšo prihodnost. Evropska unija ima edinstvene vrednote in. Eh, to smrtno kazen smo v Evropi povsem odpravili, ZDA, Kitajska, Iran ali Irak, pa ko uh, uveljavljajo to kazen, pravzaprav uh, tudi ukinjajo pravico do uh, življenja in kršijo pravico do življenja. Uh, Eh, so znaki, ki jih pozdravljajo, to mora biti del na pravu temelječe eh, eh, družbe, kjer vlada spoštovanje za vse državljene. In potrebno je tudi klicati na odgovornost kršitelje človekovih pravic. Stabilnost Iraka je zelo krhka in eh, podpis eh, drugega, eh, drugega protokola, ki se nanaša na civilne oziroma državljanske in politične pravice, lahko pomaga, da se okrepi položaj Iraka in mu v večji meri omogoči spoštovanje teh pravic. Gospod Kaul je naslednji govornik na mojem seznamu, vendar če se ne motim, ga trenutno ni v tem primeru. Eh, dajemo, eh, dajem besedo gospej Vržja. Za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, moja skupina, moja skupina se ni pridružila ostalim pri teh predlogih, kajti kot vemo, tu lahko opazimo veliko praznino oziroma zelo malo prisotnih ljudi, potem pa tudi način obravnavanja teh tem. Ko Tu lahko rečemo, da gre za nekaj, kar je v nasprotju s cilji, za katere pravimo, da se za nje zauzemamo. In so tisti, ki pravijo, da imajo evropejci zahodno vizijo človekovih pravic in da jo želijo us usiliti drugih. Globoko obžalujemo eh, take obsodbe na smrtno kazen, kot je primer Tarika Aziza, vendar so tu eh, tudi. Eh, še drugi, kot so ženske in otroci in zato bi morali ravno tako obsoditi na stotine ljudi, ki so brez procesa obsojeni in uh, uh, so uh, v zaporih. Potrebno je prav tako obsoditi uh, otroke, vojake, ki danes, ko obeležujemo mednarodni dan proti nasilju žensk, eh, ko prihaja do nasilja nad ženskami v Iraku. Prav tako moramo obsoditi, kako eh, se ZDA niso eh, brigale za stotine ljudi, ki so živeli v tistem taboru. In naša skupina se bo vzdržala o tej resoluciji, kot tudi v primeru primeru resolucija v Tibetu. Gospod Obermajer, kot samostojni poslanec. Danke, Hvala, gospa predsedujoča. 10. novembra eh, je bilo ubitih pet ljudi pri napadu na krščansko skupnost. Pred nekaj dni predtem so udrli v eh, stolnico in bilo je zelo dosti mrtvih. Eh, posledica tega je, da je 900 tisoč eh, krščanov pobegnilo iz Iraka. Torej, oni eh, ne ostajajo v, vedno v Iraku. Ne gre samo za posamečne primere, gre za večje primere. To se dogaja povsod, tudi v Egiptu in nažalost tudi v Turčiji. Evropska unija bi imela dovolj sredstev, da se bori proti diskriminaciji krščanov. Mislite samo, na Cipru od eh, turške zasedbe so eh, crkve spremenili v mošeje in enkrat na leto pa lahko ta, eh, to poslopje deluje kot crko in imajo lahko mašo. Torej, to mis, se pa dogaja ob sredozemlju v Evropi. E, po sistemu monitoringa bi se morali eh, spremljati napade na krščanske skupnosti in morali bi sprejeti klauzule v mednarodnih trgovinskih sporazumih, eh, ki bi eh, se borile proti nasilju nad krščanskimi skupnosti kar zadeva prejšnjega zunanjega ministra Siza. Tudi eh, člani vlade eh, Hasadama Huseina imajo pravico do eh, pravičnega procesa, tudi v, predvsem v mladi državi, ki bi hotela postati demokratična. Zato tega ne moremo akceptirati, kar se dogaja. Zato mislim, da jasno moramo sprejeti ustrezne ukrepe. Hvala. Hvala lepa, sedaj pozdravljam posameznih govornikov. Najprej gospa Delang, ena minuta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 potrebno je pogledati, kako se na hitro zmanjšuje krščanska skupnost v Iraku. Imajo veliko število beguncev v lastni državi. Poleg tega pa zgleda, da je stvar takšna, da sistematično preganjajo in hočejo iztrebiti to skupino. Evropska unija bi, ki nažalost, še ne dela dovolj, bi morala eh, se obrniti na oblasti v Iraku in kot je rekel kolega Mauro, v sporazumu Ira z Irakom bi bilo potrebno o tem govoriti. Se pravi, od njih zahtevati, da bi tudi krščani pri njih morali imeti možnost mirnega življenja. In jaz bom to uh, navedla tudi v razgovoru z komisijo. Hvala, gospod Repo, eno minuto. Moni, viaton. Imamo situacijo, da nedolžni ljudje trpijo zaradi svoje vire v Iraku. Uh, Eh, tu obstajajo veliki napadi in te napade na vsak način treba obsojati. Eh, vse eh, verske skupine morajo imeti pravico do svoje vire, to je nujen predpogoj za normalno življenje. Tu gre za napade na krščanske skupnosti. Mi vemo, da morajo ljudje biti svobodni, tudi kar zadeva njihovo viro in to je, svobodo je treba eh, zaščititi. Eh, In to je tudi najboljša možnost, da se prepreči konflikte. To je preventivno sredstvo. Evropski parlament eh, daje s to resolucijo znak, da podpira tamkajšnje prebivalstvo, da se bori proti nasilju. Jaz mislim, da se moramo vsi skupaj boriti za demokracijo in dostojanstvo človeka. Hvala. Minute, Hvala lepa, gospod Kelam. Eno minuto gospa predsedujoča. Več kot 50 kristijanov so umorili v Iraku, eh, to je delo eh, eh, skrajnežev v enem mesecu. In posebna odgovornost novega, nove iraške vlade je zagotoviti varnost, pravičnost za vse registrirane skupnosti, kajti samo tako bo, bodo Irak, bo Irak pridobil spoštovanje tudi v svojem odnosu času do eh, Evropske eh, unije. In eh, na bližnjem vzhodu se dogaja, da zaradi tega nasilja mnogi morajo bežati. Zelo pomembno je, da eh, gospa Ashton sproži ta problem eh, verske svobode pri vodenju eh, zunanje politike in da bodo bodoči dogovori oziroma sporazumi, sporazumi vključevali tudi to svobodo veroizpovedi. Hvala lepa. Gospod Palecki, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Manjšine eh, so trpele zaradi verskega nasilja in preganjanja in zastraševali so kristjane z bombnimi napadi in drugimi napadi in eh, to je potrebno, to bi želel obsoditi. E, in, in, eh, in v odnosih eh, z ZDA se je situacija še eh, poslabšala. Nasplošno obstajajo eh, razhajanja, obstajajo obstaja sovraštvo, ki je doseglo tako stopnjo, eh, ko je Irak v veliki nevarnosti zaradi tega in potrebno bi bilo doseči, da ukinejo smrtno eh, kazen in eh, iraški predsednik ne bi smel podpisati smrtno obsodbo Tarika Aziza. Prav tako pa bomo tudi odblizu sledili obnašanju parlamenta v tem pogledu. Gospa predsedujoča, po 9000 leti prisotnosti krščanske vire v Iraku je škandal, da po intervenciji tako imenovanega Zahoda in vla, pod vlado, ki jo mi podpiramo, izgleda, da bo izginilo. E, tega ne smemo dovoliti. E, to je škandal, e, ne, neizmeren škandal iz Iraka bodo prišli krščanski škofi, da nas bodo obja, eh, povučili, oziroma da nam bodo povedali, kakšno je stanje tam. Mi ne smemo samo tu in tam nekaj narediti. Mi smo glavni odgovorni. 80 odstotkov evropejcev so krščani, seveda smo mi za svobodo veroizpovedi, ampak jaz mislim, da bi se morali brigati za te ljudi, za ljudi, ki so preživeli celo eh, režim Sadama Huseina, zdaj pa so v neizhodnem položaju. In eh, mi zato mislim, da mora Evropski parlament eh, dati glavni podarek pri svojem delovanju v zvezi s človekovimi pravicami ravno tem problemom in redno bi moral biti parlament obveščen o situaciji v Iraku. Hvala. E, imam e, več zaprosil za e, besedo v okviru Cash DI-ja. Gospod Sonek je prvi. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kristjane vedno in posod pobijajo v Iraku, v Nigeriji, Egiptu, Afganistanu, včeraj v Sudanu, Indiji, Indoneziji, jutri pa kdo ve, če jih ne pobijajo, če niso žrtve pogromov, nasilja, agresije, pa se morajo skrivati, skrivati svojo vero celo tam, eh, kjer, je, kjer so korenine krščanstva mnogo eh, dlje prisotne kot eh, islam. V teh državah se ne stori nič, da bi se zagotovila njihova varnost. Njihova edina eh, krivda je ta, da sledijo isti veri kot evropejci in eh, američani. Islamski fundamentalizem je privedel do tovrstnih težav in nobena človeška skupnost si ne zasluži takšne osode. In nobena država iz eh, krščanskega sveta ne ravna z muslimani tako, kot se dogaja to krščanom, ki, kristjanom, ki živijo v muslimanskem svetu. Evropske institucije bi zato morale vprašanje represije dati tudi v ospredje razprav s temi državami. Hvala lepa, gospod eh, Šliter. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nič ni bolj nelogičnega, kot če izrečemo smrtno kazen in nekoga ubijemo, zato da pokažemo, da je narobe ubijati. Ljudje v Iraku so trpeli pod represijo režima Sadama Huseina, potem so trpeli zaradi represije okupacijskih sil, ki jo je bolj zanimala oblast kot pa demokracija. Ljudje so bili še vedno predmet represije, če so kritizirali eh, okupacijske uh, sile. Zdaj pa vidimo ponovno represijo in eh, preganjanje v Iraku in temu moramo narediti konec temu lahko rečemo etnično čiščenje, kajti dejansko gre za to. Ljudi silijo, da zapustijo Irak in zato moramo zagotoviti to, da jih ne bomo izsilili tudi ven iz Evropske unije. To je naša odgovornost in Iračanov ne smemo pošiljati nazaj v državo, v kateri bodo samo še naprej trpeli represijo. Hvala, gospod Šimanski. Namen iraške vlade je vsekakor verjetno najboljši, ampak vsi mi moramo storiti več za to, da obranimo krščansko skupnost v tej državi. To je skupnost, ki je eh, predmet represije, preganjanja celo eh, umorov z enim samim ciljem, da bi jo izgnali iz te države, v kateri so prisotni že več kot 20 let. Unija bi morala biti bolj eh, odločna tukaj in se ne posluževati samo cenzure, ki mislim, da je vključena celo v besedilo, ki ga bomo sprejeli. Zaščita iraških kristjanov zadeva seveda spremembo stanja v Iraku, zahteva seveda tudi spremembo našega stanja do teh priseljencev pri nas, ampak to mora biti ključna linija naše diplomacije v svetu. Verska svoboda, vključno z eh, krščansko veroizpovedjo, mora biti vodilo evropske diplomacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Kristjani so verjetno najbolj preganjena verska skupnost v svetu. Na Bližnjem vzhodu jih preganjajo nekatere ekstremistične skupine, ki, citiram, jih razumejo kot legitimne cilje. In njihov cilj je en in edini, da bi zapustili to regijo. To je regija, v kateri se je krščanstvo rodilo in v kateri je zgodovinska prisotnost kristijanov potrebna za zagotavljanje ravnovesja. Dogodki v Bagdaški katedrali so samo vrhunec razmer, ki smo jih pasivno spremljali predolgo časa. Evropska unija kot globalni akter, kot trgovinski partner številnih držav v tej regiji se mora jasno izjasniti, kar zadeva svojo ogorčenost nad razmerami, Diskriminacija, kakršnakoli naj že bo, je nekaj, če se ne moremo tolerirati. Demokracija bo v tej regiji zmagala le, ko bodo najbolj temeljne človekove pravice, kot je svoboda vere v spovedi, tudi spoštovane. Hvala lepa, gospod Silvestris. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ta parlament mora dvigniti glas proti nasilju nad. Uh, manjšinami v svetu, v Iraku. Gre za dolgo zgodovino diskriminacije, ki se odvija že 2000 let. Strinjam se, da moramo podpreti zmerne skupine, ampak imamo kristjane, ki odhajajo v Kurdistan in tudi drugam. In eh, odpraviti skušajo verski element v svojih eh, osebnih dokumentih. Ampak eh, To je absurdno, kajti simbol krščanstva je križ, ki se zdi, da je simbol smrti, ampak je dejansko simbol svobode, kajti Kristus je umrl na križu in je bil osvobojen grehov. Tako da moramo omogočiti svobodno uh, verovanje v takšen simbol. Ljudi pa ne smemo pobijeti samo zato, ker hodijo v cerkev. Hvala lepa, gospod Levandovski, izvolite. Gospa predsedujoča, Evropska komisija se seveda strinja z. Za globoko zaskrbljenostjo tega parlamenta, ki so jo tako jasno izrazili spoštovani poslanci in poslanke glede stanja človekovih pravic v Iraku. Svet za zunanje zadeve je izredno obsodil nedavne teroristične napade, še posebej tiste, katerih eh, tarče so bili civilni verski objekti, vključno s krščanskimi in eh, muslimanskimi. Svet je sprejetjem sklepov na predlog eh, podpredsednice in visoke predstavnice Eštonove povdaril, da se mora nova vlada v Iraku posvetiti predvsem narodni spravi. To pomeni, da mora zastopati drža, eh, interese in potrebe vseh iračanov, ne glede na njihovo veroizpoved ali etnično pripadnost. Zaščita in promocija človekovih prvic, vključno z pravicami oseb, ki pripadajo manjšinam, mora biti ključna prioriteta. V dialogu z Irakom Evropska unija pogosto izraža svoje pomisleke glede človekovih pravic, vključno ne le s svobodo veroizpovedi ali eh, vere kot takšne, ampak tudi kar zadeva smrtno kazen. Pred desetimi dnevi je Evropska unija neposredno eh, pozvala iraške oblasti kot posledica odločitve visokega eh, sodišča, glede obsodbe na smrt več predstavnikov nekdanjega režima, vključno s Tarikom Azizom. In eh, komisija je obsodila uporabo smrtne kazni v kakršnih koli okoliščinah in pozvala k globalnemu moratoriju. Človekove pravice imajo pomembno mesto v partnerskem sporazumu, v sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki naj bi ga kaj kmalo podpisali z Irakom, to je odgovor gospede Lange. Od leta 2003 pomemben element sodelovanja Evropske unije z Irakom temelji na krepitvi vladavine prava in promociji človekovih pravic in temeljnih sloboščin. Naprimer, preko EU Justlexa in pa pomoči skupnosti. Prav tako zagotavljamo pomoč najbolj ranljivim Iračanom. Številni izmed njih so iz eh, očitnih razlogov notranje razseljene osebe in eh, zapuščajo območja z gosto poselitvijo manjšin. Zato si zauzemamo za promocijo o zaveščenosti o človekovih pravicah strani eh, ranljivih skupin. Prav tako podpiramo eh, sanacijo šol v državah eh, in regijah, ki ste jih omenjali, ker je velika krščanska populacija. Prav tako skušamo priti do najbolj ranljivih posameznikov, tako znotraj, kakor izven Iraka. Evropska pomoč ne more biti konkretno namenjena posameznim etničnim ali uh, verskim skupnostim, lahko pa in mora pomagati najbolj ranljivim Iračanom, kjerkoli in kdorkoli že ti so. Ne moremo podcenevati izzivov, ki so pred iraško vlado. Nekakor ni enostavno izkoreniniti ekstremiste, ki želijo vzpostaviti uh, sektaško nasilje. Varnost, razvoj in človekove pravice so medsebojno zelo povezane. Uh, Eh, vrednote in Evropska unija je zato zavezana, da bo Iraku pomagala kar se da, da bo dosegel napredek na vseh treh omenjenih področjih, kajti iraško prebivalstvo se zasluži nič manj kot to. Hvala lepa, gospod komisar. Sedem predlogov resoluciji imamo. Eh, razprava je s tem zaključena, glasovanje pa bo potekalo po zaključenem zasedanju oziroma razpravah danes popovdne. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer Tibet načrti, da bi